javil zaradi postopkovnega vprašanja, dobili boste besedo malo kasneje. Bor za promet ima popravek k besedilu, ki ga je sprejel Evropski parlament po 231. členu četrti odstavek. Velja ta popravek za spred. Če v 24 urah politična skupina ali vsaj 40 poslancev ne bo zahtevala glasovanja o tem. Besedilo lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja in naslov bo objavljen v zapisniku plenarnega zasedanja.